dober dan torej na tem zasedanju našega odbora ITRE. Se upravičujem, ker z nami ni predsednice gospe Sartori. Na letališču v Bruslju pač trenutno zadeve ne potekajo tako gladko, kot bi lahko. Dovolite mi torej, da pričnem z današnjim sestankom. Lepo bi rad v naši sredi pozdravil ministra, gospoda Jaroslava Neveroviča. Gospod Neverovič je litovski ministr za energijo. Danes nas je počastil svojim obiskom. Ne bom se spuščal v takšne uvodne komentarje, to bom prepustil naši predsednici, ampak se bomo kar lotili dela. Imate vsi na voljo tolmačenje? Prav, tolmačenje torej deluje. Dovolite mi, da takoj besedo predam našemu gostu, litovskemu ministru, tako da lahko poda uvod, približno 15 minut ima na voljo zanimanjem bomo spremljali to uvodno predstavitev. Zanima nas, kakšni so cilji novega predsedstva. Želim vam veliko uspeha, brez domu boste trdo delali, vsi vemo, da šestmesečno predsedovanje ni preprosta naloga agenda, ki jo imamo pred sabo, je polna. Pogovarjati se moramo o proračunu, pogovarjati se moramo o zelo zapletenih temah. Toliko o tem, besedo sedaj predajam gospodu ministru. Izvolite, beseda je vaša. Dobrodošli še enkrat. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani člani in članice odbora. V veliko čast mi je, da lahko tukaj v vaši sredi predstavim program litovskega predsedstva tukaj v Evropskem parlamentu. Litva je prva baltska država, ki bo predsedovala svetu ministrov v tem naslednjem šestmesečnem obdobju. To je za nas velik privilegij, in tudi velika odgovornost. Vesel sem, da lahko sedaj ob predstavitvi programa našega predsedstva imel priložnost z vami razpravljati o zelo pomembnih temah. Temah, ki so pomembne tako za delovanje vašega odbora, kot tudi za vse evropske državljane in državljanke. Vsi se zavedamo, da je parlament v sredi evropskega demokratičnega eh, procesa in da tesno sodeluje s svetom, še posebej, ko gre za energetske dosjeje v odboru ITRE. To sodelovanje je za nas zelo pomembno. Litovsko predsedstvo bo naredilo vse, kar lahko za nadaljevanje tega uspešnega sodelovanja. Pregledni bomo, odprti bomo, osredotočali se bomo na rezultate. Upam, da bomo lahko na podlagi tega nadgradili delo irskega predsedstva, da se bomo lahko soočili z izzivi, ki jih imamo sedaj pred sabo. Evropska unija je v zadnjih letih sprejela nekaj zelo pomembnih odločitev na področju reševanja ekonomske krize. A danes se še vedno soočamo s težavami, naprimer, kako ustvariti več rasti, več delovnih mest, še posebej delovna mesta za mlade. Prednostne naloge litovskega predsedstva odražajo te izzive. Imamo visijo odprte globalno odgovorne Evrope. Pri tem naše delo eh, gradimo na treh stebrih kredibilne odprte Evrope. Potrebujemo eh, dobre javne finance, potrebujemo rast delovna mesta, rast, ki spodbuja našo evropsko konkurenčnost. Potrebujemo odprto Evropo. Evropo, ki je varna in odprta in naše prednostne naloge se nanašajo prav na to, na kredibilno, raztočo in odprto Evropo. Naj na kratko predstavim glavne energetske dosjeje, ki jih imamo na mizi tekom našega predsedstva. Dokončati želimo eh, enotni skupni energetski trg do leta 2014. To ima pozitivne učinke tako na gospodarstvo, kot tudi na eh, ponudbo in popraševanje, pa tudi na samo delovanje trga to je pomembno tudi za ustvarjanje novih delovnih mest, za izpolnevanje ciljev Evrope 2020. Osredotočiti se moramo eh, na ponudbo, pa tudi na poproševanje, na, varno, eh, na varnost pri zagotavljanju energetskih virov. Gospod eh, Jerzi Buzek je na to temo pripravil poročilo, o katerem boste glasovali na prenajem zasedanju septembra. Komisija je pripravila sporočilo, kako zagotoviti delovanje notranjega energetskega trga in pa tudi akcijski načrt, ki ga je energetski svet sprejel 7. junija. 22. maja je Evropski svet prav tako dosegel dogovor o dokončanju notnega, eh, notranjega trga do 2014 in reševanje drugih izzivov do leta 2015 letos, jeseni pa moramo sprejeti dogovor o skupnih interesih. Sedaj se moramo osredotočiti na izvajanje, če želimo doseči eh, roke 2014 in 2015. V svetu se bomo osredotočali na dokončanje notranjega energetskega trga. S tem bomo lahko razmislili o tem, kaj smo dosegli in zagotovili izvajanje tega, kar je še potrebno. Naš drugi stebr se eh, nanaša na eh, zunanje trge. Potrebujemo stabilne in pregledne globalne trge za energetsko stabilnost. Še naprej moramo krepiti sodelovanje držav članic, kar se tiče zunanje razsežnosti energetske politike Evropske unije in kar se tiče sodelovanja z zunanjimi eh, akteri, ki zagotavljajo energijo. Le tako bomo lahko zagotovili, da bomo govorili v en glas. Tako bomo ukrepili naše pogajalsko stališče in zagotovili enake pogoje za vse, za vsa podjetja iz Evropske unije in tista onkraj Evropske unije. Komisija je pripravila sporočilo o uh, varni preskrbi z energijo. Leta 2011 je bilo pripravljeno in eh, to je svet pred uh, dvema mesecema tudi potrdil. Zahvalil bi se gospe Edith Herzog, ki je delala na področju sodelovanja s tretjimi partnerji in to poročilo je bilo sprejeto junija eh, lani. Marsikaj smo dosegli v zadnjih dveh letih na področju zunanjega sodelovanja. Litovsko predsedstvo bo s pomočjo komisije na novo pregledalo eh, orientacijo o eh, zunanjih odnosih na področju energije, zato da bi izboljšali učinkovitost in stabilnost našega delovanja. To naj bi mi sprejeli eh, decembra na energetskem svetu. Imamo tudi osnotek poročila o posrednji spremembi rabe zemlišč. Veseli smo, da je irsko predsedstvo naredilo veliko napredka v tej smeri. Ti dokumenti bodo eh, predstavljali eh, dobre temelje za pogovore z vami tukaj v parlamentu v zadnjem semestru se je izkazalo, da je posredna sprememba za rabe zemljišč zaradi proizvodnje biogorju pomembna tema, o kateri moramo govoriti. Ne glede na rešitev, ki bo predlagana, mora ta rešitev upoštevati, eh, da potrebujemo ustrezno, stabilno eh, okolje, atmosfero, ki omogoča naložbe. Države članice dobro delajo, verjetno bodo dosegle umestne cilje. Ampak izzivov je še vedno veliko, še posebej zato, ker moramo na koncu najbolj mrljivo delati. Junija smo v svetu upoštevali različna mnenja o posrednji spremembi rave zemljišč. Tako bomo lahko gradili na tem delu in se odločili, kako naprej. Čas je zelo pomemben. Vse tri institucije po našem mnenju podobno razmišljajo o omejevanju posredne spremembe rabe zemljišč. Vse upoštevajo eh, tudi perspektive z eh, področja ciljev za obnovljive vire energije. Čestitam odboru in vašemu poročevalcu, gospodu Aleho Vidal Quadrasu, za delo na tem področju. Pri tem bomo trdo delali za to, da čim prej dosežemo dogovor o tem dosjeju. Litovsko predsedstvo želi doseči dogovor s parlamentom o skupnem cilju, tako da bomo lahko končali z delom pri tem dosjeju. Razmišljati moramo tudi o času onkraj 2020. Naše delo je namreč eh, osnovano tudi na ciljih, na časovnici do leta 2050 potrebujemo eh, varen sistem energetike. Vse to je pomembno upoštevati ravno zaradi tega, ker je infrastruktura na tem področju infrastruktura, ki bo z nami dolgo časa. Investitorji pa potrebujejo dobro regulatorno um, ozračje. Cilje na področju Eh, podnebja moramo torej ustrezno oblikovati, če želimo doseči cilje, ki smo si jih zastavili do leta 2050. Pregledati moramo časovnico, ugotoviti, kje želimo biti leta 2030. Komisija eh, je pripravila postopek posvetovanja, ki se je eh, zaključil pred tednom dni in mislim, da bomo morali obravnavati številna vprašanja v prihodnih podnebnih okvirih cilji. A bi naj zastavili zavezujoče cilje do leta 2030, tako za obnovljive energije, kot tudi za energetsko učinkovitost, glede na to, da bomo to tako ali tako pregledali do 2020. Politični instrumenti. Kateri so eh, primerni politični instrumenti za potencijalne nove cilje? Kako lahko raziskave in inovacije najbolj podpirajo okvir 2030? Konkurenčnost in varnost ponudbe. S tem vprašanjem se vedno znova in znova ukvarjamo, na to ne smemo pozabljati. Litovsko predsedstvo želi ukrepiti zunanjo razsežnost energetske politike Evropske unije. Jasno je tudi, da ko želimo zagotoviti rast, ne smemo pozabiti na konkurenčnost. Tako bomo upoštevali zaveze naših partnerjev glede lajšanja podnebnih sprememb. Deljenje truda kako lahko ustrezno porazdelimo trud v državah članicah, kako lahko ocenimo različne investicijske eh, kapacitete industrijskih sektorjev in potrošnikov. Z veseljem bi, bi radi slišali mnenje Evropskega parlamenta glede teh zadev. Komisija je zaključila z javnim posvetovanjem v okviru zelene knjige, sedaj pripravlja eh, oceno učinka. Litovsko predsedstvo bo o tem prav tako govorilo v okviru eh, okvira 2030 za podnebne spremembe in energetsko politiko. O tem bomo govorili v naslednjih nekaj mesecih, seveda bomo tesno sodelovali z Evropskim parlamentom. Tako lahko namreč dosežemo hiter rezultat. Upam, da bomo lahko dorekli tudi osnutek uredbe o Eh, notifikaciji o investicijskih projektov eh, v energetsko infrastrukturo. Zato je zadolžena poročevalka Dina Joana Valja. Svet je decembra lani povdaril, da mora večja poraba biomase upoštevati trajnost pri proizvodni biomase. Komisija je zato pripravila več priporočil za države članice. Ta priporočila se nanašajo na to, da je potrebno odpraviti scheme, ki se ne bi skladale ena z drugo. Čakamo tudi na predlog komisije z področja trajnosti za uh, trde in plinaste biomase na področju elektrike, eh, hlajenja in ogrevanja. Upamo, da bo ta predlog omogočal doseganje ciljev na področju obnoljive energije. Energetski svet bo obravnaval ta predlog decembra. Upamo pa, da bosta obe naše institucije tekom naslednjih šest mesecev eh, do dobro analizirali predlog. Pogovarjali smo se tudi o sporočilu o eh, energetski, energetski tehnologiji in inovacijah. O tem smo govorili junija. Govorili smo o tem, da bomo morali razviti akcijski načrt in integrirano časovnico. Komisija mora pripraviti analizo o komponentah in eh, tistih dejavnikih, ki eh, spodbujajo rast cen energije. Te podatke bomo to uporabili za razprave o konkurenčnosti leta 2014. Na področju jedrskih vprašanj bomo govorili o direktivi o jedrski varnosti. Eh, iz leta 2009. To je ena izmed najpomembnejših tem, ki jih bomo urovnavali na tem področju. Upoštevali bomo mnenja držav članic. Varnost na področju jedrske energije je bistvena za vse evropejce. Zagotovili moramo vse preventivne scheme, zato da bi zaščitili delavce pred ionizirajočim sevanjem. Začelo se bo tudi uvodno delo. Eh, na osnutku predloga, ki ga je pripravila komisija. Veselimo se eh, mnenja Evropskega parlamenta o tem. Gospod predsedujoči, poslanci in poslanke. Kaj bomo počeli letos? Neformalni energetski svet 19. in 20. septembra v Vilni, na to konferenca na visoki ravni o energetski infrastrukturi pri Eh, tem bomo govorili o integriranem evropskem energetskem omrežju in ta sestanek bo potekal 4. in 5. novembra v Vilni in pa še energetski svet 12. decembra tukaj v Bruslju. To je naša časovnica. Veselim se že vašega obiska naslednji teden 15. do 17. julija, eh, ko boste obiskali Vilno. In še nekaj. Ne bom se opravičeval za eh, to zahtevno agendo, ki smo si jo zastavili naši državljani to pričakujejo in si to tudi zaslužijo. Veliko lahko dosežemo, če bomo tesno sodelovali drug z drugim in če delujemo smotrno in očinkovito. Izkušnje in znanje vašega odbora je pri tem zelo pomembno. Veselimo se sodelovanja z vami, z vašimi kolegi v parlamentu, pri tem, ko poskušamo doseči naše skupne cilje na področju energetike. Hvala. Hmm.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 naš odbor se pogovarja o številnih različnih vidikih energetike. Na energijo gledamo kot na tisti glavni izziv Evrope v prihodnosti. Še enkrat najlepša hvala za vaš opis, vaš natančen, eh, profesionalen opis trenutnega stanja. Sedaj pa bom besedo predal kolegom in kolegicam, ki bodo lahko zastavili vprašanja. Ometi se morate na tri minute, če je to le mogoče. Upam, da boste to tudi naredili. Beseda je sedaj vaša, kolegi in kolegice. Naprej, gospa Jordan minister Neverovič za uh, izčrpno predstavitev. Začeli ste z notranjim trgom in tudi jaz bi najprej postavila vprašanje z tega področja. Vemo, da čez nekaj mesecev bo leto 2014 in da imamo še veliko nalog tako na evropskem kot na nacionalnem, na evropski kot na nacionalni ravni, da jih izpolnemo. Uh, In zanima me, eh, kakšen je načrt predsedstva, da prepriča države članice, da bodo še letos implementirale do konca tretji energetski paket. Dejali ste, da se boste potrudili, vložili mnogo naporov v to, ampak kako? Eh, druga stvar, eh, ki jo želim izpostaviti v zvezi s tem, je pomen infrastrukture za implementacijo notranjega trga. Evropska komisija je predpostavila, da za to potrebujemo približno 10 milijard evrov, ta sredstva pa so zdaj bistveno nižja. Investitorje vseeno moramo pridobiti in verjetno moramo najti kakšno drugo stvar, s katero jih bomo prepričali, da bodo investirali v infrastrukturo. Kakšen je vaš pogled na to vprašanje? tretji, tretja stvar, tretja tema je direktiva o jedrski varnosti. Omenili ste uh, Eh, vaš eh, delo v svetu na tem področju. Eh, moram vas upozoriti, da bo tudi Evropski parlament obravnaval to direktivo, da ne bo imel so postopka soodločanja, zaradi česar je še pomembneje, da dobro sodeluje s svetom. In tu me zanima, kako mislite vzpostaviti to sodelovanje med Evropskim parlamentom in svetom. In še zadnje kratko vprašanje. Izredno pomembno je oblikovanje energetsko-podnebnih podnebnih politik za leto 2030. Ni mi bilo povsem jasno iz vaše predstavitve, kako vidite to prihodnost. Ste povsem zadovoljni z okvirom do leta 2020, ki ga imamo sedaj in si predstavljate to samo podaljšati do leta 2030 ali se vam zdi, da so potrebne tudi kakšne spremembe? Hvala. Uděláme nejprve skupinu dotazů, pěti, šesti dotazů. Prav mislim, da si bomo privoščili po šest vprašanj, na to pa boste lahko odgovorili v svežnju, tako da ne bo potrebno odgovarjati na posamezna vprašanja. Gospod Prodi. Grazie, signor ministr. Hvala, gospod minister, za vašo prisotnost. Naj povem, da to zelo, zelo cenimo. Zelo visoko cenim tudi za vaš poudarek obnovljivih virov energije, še zlasti, ko gre za biomaso. Mislim, da je tu treba zelo jasno govoriti tudi o uporabi biomase. Tu potrebujemo jasno hierarhijo in tu moramo na prvem mestu imeti proizvodnjo hrane in krmil. Potem mislim, da je tako imenovana bioindustrija tista, ki moramo posvetiti največ pozornosti na drugem mestu. Ravno zato, ker ta industrija izkorišča tudi molekulsko kompleksnost biomase in gre torej za zelo pomembno rabo. Tretja stvar oziroma tretje področje pa je seveda energija. Seveda pa tu govorimo o zelo relevantnem napredku in pri tem imam v mislih neposredno konverzijo, uporabo pirolize, uporabo biomase pretvorbe v plin in možnosti, da se potem ta plin uporablja za notranje izgorevanje. Torej, gre že za objekte, obrate, ki že delujejo in ravno na tej podlagi bi zato lahko v prihodnje dobili energetsko uporabo biomase brez izgorevanja. To bi seveda pomenilo tudi, da odpravimo glavni vir onesnaževanja s katerim onesnažujemo naše ozračje. Zato vas sprašujem, ali morda lahko v tem smislu date tudi kakšne zaveze, da se boste zauzeli v tej smeri, kajti to bi lahko pomenilo zelo pomemben korak za uporabo biomase za energijo, še zlasti pa bi to bilo pomembno za zaščito našega okolja in ozračja. Děkuji panu kolegovi Prodimu a další. Najlepšia chvála, gospod Prodi. Gospa Röll je naslednja. Hvala. Veseli me, da ste omenili cilje za 2030 in delo, ki nas čaka na tem področju. Če prav razumem, bo komisija še do konca tega leta pripravila eh, sporočilo na temo bele knjige in vse skupaj bo na voljo za zasedanje energetskega sveta v sredi decembra. Zanima me, če bi spodbujali razpravo o pomenu energetske učinkovitosti kot o predpogoju za razpravo o 2030. Glede na to, koliko lahko energetska učinkovitost doprinese k eh, rasti, k energetski varnosti, k delovnim mestom. Pomembno pa je seveda eh, spodbuditi države članice, da analizirajo, kaj lahko dosežejo do leta 2030 in na to bi lahko eh, bolj pozitivno gledali na to, kaj lahko dosežejo na področju, naprimer, zmanjševanja toplogrednih plinov. In še eno vprašanje, na kratko, omenili ste, kako pomembno je, da dokončamo eh, notranji energetski trg. Ampak trenutno smo priča grožni za notranji trg in to je vzpostavitev nacionalnih kapacitetnih trgov. A boste o tem govorili, ko boste govorili o notranjem energetskem trgu? Hvala. Děkuji. Další Najlepša hvala. Gospod Tomas. Um, hvala. Želim se dotakniti ciljev za leto 2030 in povdariti tudi pomen energetske učinkovitosti. Vse skupaj onkraj delovnih mest in uh, onkraj dobrega gospodarstva gre za energetsko revščino imamo rezultate iz prejšnjega tedna, sedaj imamo nov večletni finančni okvir, kar pomeni, da bomo imeli sredstva iz strukturnih skladov posvečena energetski učinkovitosti. Energetska revščina, še posebej v eh, srednji in vzhodni Evropi, je povezana z dediščino, slabo, negativno dediščino, eh, ki jo predstavljajo slabo izolirane eh, zgradbe, kjer živi veliko naših državljanov in državljank a boste prevzeli pobudo in pomagali pri zagotavljanju boljšega delovanja eh, procesa večanja energetske učinkovitosti, ki bi se že moral začeti sedaj. Moje drugo vprašanje se nanaša na zunanjo razsežnost. Sprašujem se v naslednjem in mislim, da vi prihajate iz eh, ene od tistih držav, ki je še vedno zelo, zelo odvisna od zunanje ponudbe energije. Sedaj dovoljujemo, da zelo neučinkovite, zelo umazane eh, elektrarne uvažajo um, energijo v Evropo. Poznate naprimer elektrarno v Kaliningradu, ki ne izpolnjuje evropskih standardov. Kako boste upoštevali to neenako schemo pogojev, neenake pogoje? Pri nas zahtevamo določene standarde, vseeno pa omogočamo eh, uvoz energije, ki nastane po temi standardi. Nisem proti eh, uvažanju energije, ampak če energijo uvažamo, moramo poštevati naše standarde. In še nekaj glede zunanje razsežnosti. Ko si pogledamo statistiko, bomo takoj hitro razumeli, zakaj imamo takšne težave, eh, naprimer v povezavi s plinom. Zato, ker imamo dolgoročne, dolgotrajne eh, pogodbe, še posebej z Rusi, v katerih imamo indeksacijo. Indeksacijo vezano na nafto. In ta indeksacija povzroča višanje cen, precej više kot pa je nižanje cen eh, plina iz kriloca v ZDA. Znebiti se moramo indeksacije v povezavi eh, z nafto. To smo v pogodbe upisali v 70 letih prejšnjega stoletja, ampak takrat je bila za to potreba zaradi delovanja elektran. 80 odstotkov elektran je tako delovalo sedaj moramo na to pozabiti. Indeksacije ne sme biti, vsaj ne v takšni obliki, tega ne smemo imeti v pogodbah o plinu. To mora biti prav tako prednostna naloga vašega predsedstva. Hvala. Eh, pane ministře, já bych teď doporučoval. Gospod minister, predlagam, da se odzovete na ta prvi sklop vprašanj gre za precej bogat nabor vprašanj, tako da nima smisla, da prisluhnete nadaljnjemu vprašanju. Na to pa bomo imeli drugi krok razprave. Izvolite besede vaše. Hvala, gospod predsedujoči. Naj začnem torej s prvimi vprašanji. Gospa Jordan, najlepša hvala za vaše vprašanje o notranjem energetskem trgu. To je ena od prednostnih nalog našega predsedstva. In tej nalogi želimo posvetiti veliko pozornosti. Menimo, da je napočil pravi trenutek za to, da spremljamo napredek držav članic, ki izvajajo ukrepe v smeri dokončanja enotnega energetskega trga. Imeli bomo več sestankov, tudi neformalnih sestankov, imamo neformalno konferenco v Vilni, pa tudi formalna zasedanja eh, ministrov, kjer bomo predstavili poročilo o napredku v smeri skupnega energetskega trga. To je brez dvoma zelo pomemben trenutek. Pred nami je namreč zgolj še eno leto pred eh, tem, ko se izteče rok direktiva o jedrski varnosti. Litovsko predsedstvo pozdravlja predlog, ki ga je uložila komisija. Želimo, da v pogajanjih v svetu pridemo čim dlje. Sedaj pa vaše vprašanje o obdobju po letu 2020. Izvolite. Se pročuje moje vprašanje o direktivi o jedrski varnosti, bilo kako želite sodelovati z Evropskim parlamentom, ker nimamo eh, pristojnosti za soodločanje pri tem dosjeju. Eh, no, mislim, da je najboljši odgovor, ki ga lahko ponudim, ta, da bomo eh, seveda pripravljeni poslušati Evropski parlament. Prisluhnili bomo vašim komentarjem in mnenjem. in pri tem, ko vas bomo poslušali, bomo tudi koordinirali naša stališča. Temu postopku bomo sledili tudi v svetu. Obdobje je po letu 2020. Investitorji potrebujejo dober regulativni okvir. Odločitve moramo sprejemati odgovorno, še posebej, ko gre za eh, energijo in za podnebje. Za nas bi bilo izjemno pomembno imeti možnost prisluhniti rezultatom komisije, ki je ravno kar zaključila javno posvetovanje v sklopu zelene knjige veselimo se informacije komisije o teh rezultatih, veselimo se tudi eh, potencijalnih predlogov za različne scenarije, veselimo se tudi informacij v povezavi z očeni, ocenami učinkov v povezavi z različnimi sektorji in področji. Infrastruktura in financiranje? Da, to je izjemno pomembno vprašanje. Tokrat bo prvič na voljo financiranje eh, na evropski ravni strani komisije, strani držav članic. Ugotoviti moramo, kako povečati ta sredstva s pomočjo različnih eh, komercialnih schem. Mislim, da bo to dobra priložnost eh, za razpravo o projektih PCI v Vilni novembra. vprašanje gospoda Prodja o biomasi in trajnostni biomase. Hvala za to vprašanje, gre za zelo pomembno vprašanje. Zaenkrat smo še v uvodni fazi razprave, v kateri sodeluje več držav članic. Pozdravili bi eh, predlog komisije, zato da bomo lahko imeli razpravo eh, o tem v sklopu zasedanja ministrov, ki so odgovorni za energijo. Prisluhniti moramo tudi predstavnikom industrije, potrebujemo mnenja strokovnjakov. V vsakem primeru pa je zelo dobro, da boste tudi vi pripravili specifične konkretne priloge. Hvala za to. O energetski očekovistov je govorila gospa Hall, pa tudi gospod Turmes. Hvala za ta vprašanja. Direktiva o energetski učinkovitosti je bila sprejeta lani in je eno od orodij, ki nam zagotavlja doseganje naših eh, ciljev do leta 2020. Kakšen je odgovor tukaj? Osredotočiti se moramo na izvajanje in eh, govoriti o tem z državami članicami. Najbolj privlačna energija je energija, ki jo v bistvu sploh ne porabljamo. In še vprašanje gospoda Turmesa v povezavi eh, z izzivi, s katerimi se soočamo v naši regiji. To vprašanje se seveda nanaša na eh, pomen, na priložnosti, ki se skrivajo za to direktivo. Kar se tiče jedrskih projektov v naši soseščini, eh, se prav tako zahvaljujem za to vprašanje, ki je zelo pomembno za našo regijo. vedno smo bili mnenja, da se eh, standardi za jedrsko varnost v Evropski uniji ne smejo končati na meji, segati morajo onkraj naših meja. In zavedati se moramo, da je potrebno eh, tudi onkraj naših meja upoštevati te naše standarde. Seveda pri tem ne smemo pozabiti niti na enake pogoje, ki so izjemno pomembni za podjetja iz Evropske unije, ki tekmujejo med sabo na trgu Evropske unije, obenem pa želijo kos pogače onkraj naših meja. Glede povezave cen plina in cen nafte, to že postaja realnost. Velika evropska podjetja se gibajo v tej smeri. Ugotavljamo, da je to trend, ki mu nihče ne more narediti konca tudi v prihodnosti bomo eh, spremljali vaše predloge in jih upoštevali, ko se bomo pogovarjali o zunanji razsežnosti energetske politike v eh, sklopu zaseden eh, ministrov. Hvala. Naslednja skupina vprašanj. Kolega Jerži Buzek je prvi, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, hvala minister za predstavitev. Močno podpiram ta program na področju energetike za naslednje pol leta. Po več sestankih v zadnjih nekaj mesecih in tudi potem, ko smo slišali v Strasburu zelo dober nagovor, mislim, da ste dobro pripravljeni za naslednjih šest mesecev. Mislim, da bo naslednjih šest mesecev ključnih za dokončanje evropskega notranjega energetskega trga. Lahko samo podprem vprašanja kolegov in vaše odgovore. Želim pa nekaj dodati k vprašanju, ki ga je postavila gospa Romana Jordan. Namreč gre predvsem za izbor evropskih projektov in to bo zelo pomembno za izgradno medsebojnih povezav ki so čezmejne zato, da ne bomo več imeli izoliranih področji. Tudi kolega Turmes je postavil vprašanje glede indeksacije nafte in cen plina, kako to dvoje razvezati. Moram reči, da si želimo tudi mi nižje cene plina. Če se primerjamo z ZDA, je neverjetno, kakšna razlika je, tako da je to ključna točka. In morda še dve kratki dodatni vprašanje. Čezmejno trgovanje z energijo bi moralo biti omogočeno, kar pa ni enostavno. Ne gre samo za vprašanje prenosa, za kode, ki jih moramo zagotoviti. Morda je najpomembnejša kompatibilnost schem podpore za obnovljive vire energije. Tu se moramo začeti pogovarjati na evropski ravni, kajti tega ne bo enostavno implementirati in doseči dobrih rezultatov. Zgraditi moramo uporabnikom prijazen trg. To je naslednje vprašanje. Kako kako uporabiti vso informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in njene dosežke in kako resnično narediti enostavno za naše državljane, ki enostavno ne razumejo, kaj se dogaja na našem energetskem trgu, kako jim omogočiti uh, ustrezno izbiro dobavitelja energije in kako jim pomagati pri tej odločitvi. Recimo s pomočjo lokalnih posrednikov, kar je tudi možno. Hvala lepa. Hvala. In še zadnje vprašanje. Gospod Mincen. Tak, herr Formen. Tak, ministeran, for... Hvala. Hvala lepa, gospod minister, za to, da ste predstavili program, na katerem bomo delali. Ni dvoma o tem, da Evropa potrebuje notranji energetski trg. Potrebujemo trg, ki bo stabilen in ki bo tudi dovolj transparenten. Minister prihaja iz države, ki pač ima neko notranjo situacijo, ampak transparentnost in predvidljivost je nekaj, kar je pomembno za vse države. Govorimo o notranjem trgu z enakimi pogoji za vse. Vendar pa vemo, da Belgici recimo plačujejo dvakrat toliko za energijo kot recimo Nemci. Torej, govorimo o predvidljivem notranjem trgu, stabilnem trgu in sam kot danec se zavedam, da to pomeni, da se moramo zavedati tudi posebne situacije, ki jo imajo državljani baltskih držav. Potem naslednja stvar. Gospod minister je govoril o zavezujočih ciljih glede učinkovitosti in obnoljivih virov energije. Energetska učinkovitost je najmanj drag način za omejevanje emisij si odvaja. In ne samo zato, ker je pač malo finančnih sredstev, ki so nam na voljo. Če se hočemo izogniti različnim cenam energije, recimo med baltskimi državami in drugimi, kako lahko vlagateljem zagotovimo boljše pogoje, s katerimi bodo lahko ozrli v leto 2030. Vemo, da je naslednje leto za vogalom, ampak mi potrebujemo bolj dolgoročno obzorje. Hvala. Benson bil poslednji dotaz. Eh. Hvala lepa. To je pravzaprav bilo zadnje vprašanje, zadnja pripomba. Prosim vas, če lahko sedaj odgovorite. Hvala, gospod predsednik, profesor Buzek. Dovolite mi, da najprej odgovorim na vaše vprašanje. Vprašanje izbire projektov. To je zelo pomemben proces, ki že te teče. In dejansko še ta teden je načrtovan sestanek, kjer bomo že opravili nekatere predhodne razprave glede finalizacije seznama PCI-jev in Naj povem, da se tega že veselimo oziroma veselimo vse tega procesa jeseni. Seveda pa bomo na naši konferenci še zlasti veliko pozornost namenili projektom, ki so skupnega pomena in veseli me, da ste sprijeli povabilo in boste prisotni svojim poročilom. Menimo, da je to še dodatna spodbuda državam članicam, da bodo pozorne na to, kaj ima Evropski parlament povedati na to temo. Kar zadeva eh, podporne scheme in njihovo kompatibilnost, veselimo se že smernic na tem področju, veselimo se tudi mehanizma sodelovanja, ki naj bi bil predstavljen letos poleti. Prav tako pa menimo, da bi o tem lahko razpravljali tudi v svetu. Namreč gre za tematiko, ki je zelo pomembna pri splošni razpravi o tem, kako naj deluje notranji trg in kako se izogniti konfliktu različnih podpornih schem v različnih državah. Sedaj pa vprašanje gospoda Pencna. Res je, Transparentnost je zelo pomembno vprašanje. Danes opažamo, da že obstoječa evropska zakonodaja omogoča vse večjo transparentnost na tem področju in mislim, da po polni implementaciji in še zlasti pri energetskem svežnju in razvezavi, ko bomo dejansko imeli neodvisne sisteme, bo veliko večja tudi transparentnost in tisto, kar je še najbolj pomembno, veliko večja bo tudi diverzifikacija. To je torej drugi steber drugi del tistega, kar se mora zgoditi in kar se že dogaja v regijah in po Evropi. Namreč potrebujemo tako zakonodajne inštrumente, pa tudi diversifikacijo in alternativne uh, distribucijske kanale. Ah, Hvala. Hvala lepa, gospod minister. V imenu vseh kolegov se želim zahvaliti in izraziti hvaležnost za vaše zelo jasne odgovore. Hvala lepa za vse, kar ste nam razložili in naj povem, da nam je v veliko čast, da ste nas obiskali že na samem začetku v našem odboru. Namreč res je, da je energetika eno od prednostnih vprašanj. To je tudi del našega dela in Veselimo se že, da vas bomo v tem odboru lahko tudi v prihodnje ponovno pozdravili. Zavedamo se namreč, da energija in vse, kar je povezano z energijo, dejansko predstavlja ključno področje, ki je pomembno za celotno Evropsko unijo, za vse države članice in za vse državljane. Gre namreč za nekaj, kar vpliva na naše vsakodnevno življenje. Zato še enkrat hvala. Želimo pa vam veliko uspeha pri vašem delu in želimo veliko uspeha vašemu predsedovanju. Hvala. Bene, allora proseguiamo. Dobro. Lepo zdrav vsem, nadaljujemo z našim delom. Po srečanju z mladim ministrom nadaljujemo z našim delom. Ime, eh, besedo dajemo Pilar del Castillo, ki bo govorila o računalništvu oblakov. Pilar. Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa. dragi kolegi in predstavniki komisije. Danes bomo prvič govorili o poročilu na lastno pobudo glede evropske strategije za računalništvo v oblaku in sama imam čast, da sem poročevalka za ta dosje. Kot vsi veste, bo to poročilo predstavljalo mnenje parlamenta glede strategije, ki jo predstavlja komisija. Ne smemo pozabiti, da gre za eno od ključnih dejavnosti v okviru digitalne agende iz leta 2010. Tu so različne možnosti glede tako imenovanega računalništva v oblaku. To ni nova tehnologija, pač pa je to rezultat razvoja tehnologije in Vse to skupaj nam omogoča izjemen okvir priložnosti. Računalništvo v oblaku so mnoge. Danes nimamo organizacije, bodi si javne ali zasebne, ki ne uporablja računalništva oziroma ki ni povezana preko omrežji. Zato je jasno, da so potencijalni uporabniki tako posamezniki, podjetja, pa tudi inštitucije. In osnovi lahko rečemo, da je v samo nekaj letih računalništvo v oblaku prešlo iz zanimive ideje v panogo, ki je zelo hitro zrasla. Lahko rečem celo, da je to najpomembnejši sektor. Oblaki ponujajo različne možnosti za procese, za aplikacije. Lahko se to izvaja po miri, lahko tudi v večjem obsegu. Zelo pomembno je računalništvo v oblaku za upravljanje s podatki in to po zelo konkurenčnih cenah. Podjetja po vsem svetu so opazila, da lahko s tem trendom, s to tehnologijo veliko prihranijo. Skratka, računalništvo v oblaku je zelo močna tehnologija. Ne bom se, gospa predsednica, zaustavila pri vseh um, različnih rabah, ki jih ta raba lahko prinese. Gre za tehnološki razvoj. Komisija je namreč predstavila dokument, dokument, ki poudarja tri ključne ukrepe. Tisto, kar se meni zdi najbolj zanimivo, kar bi parlament lahko prispeval, to je vse moja vizija, je to, da bi usporedno s tem, kar je komisija naredila, vzpostavili pet področji, pet ukrepov kjer bi tudi mi lahko sodelovali pri pripravi nove strategije za računalništvo v oblaku. Namreč menim, da gre za velik potencial za rast, za delovna mesta in za poslovanje. Naj navedem ta področja. Prvo področje. Gre za doseganje rasti in delovnih mest. Brezposelnost med mladimi znaša skoraj da 24 odstotkov, to so podatki iz marca 2013. In tudi, če si pogledamo poročilo o mobilnosti, bi dejansko Evropa potrebovala 700 tisoč ali celo en milijon strokovnjakov z področja informatike. Zato bi en del naše strategije lahko bil ta, da zagotovimo izobraževanje in usposabljanje na področju računalništva, še zlasti računalništva v oblaku. Potem druga stvar. Tu gre za varnost računalništva v oblaku. Želim, da bi vsi imeli enake pogoje in želimo si enoten trg, torej enotno računalništvo v oblaku. To je ključnega pomena. Zato bomo potrebovali tudi eniso. To omenja že direktiva, ki govori o univerzalnih storitvah. Tretje področje delovanja pa se nanaša na javno naročanje. Zdi se mi, da je to izjemno pomembna razsežnost. Namreč javni sektor igra ogromno vlogo v vseh državah. Potencial računalništva v oblaku na tem področju, kjer želimo popolno digitalizacijo, to bo namreč koristilo državljanov na področju zdravstva, mobilnosti, učinkovitosti, izobraževanja. Poleg tega pa bo to prineslo tudi nižje stroške za administracijo. to seveda se nanaša tudi na evropske inštitucije. In ne nazadnje, glede na obsežnost računalništva v oblaku, bi dejansko dobili neke vzvode, ki bi bili zelo koristni tudi recimo v zasebnem gospodarskem sektorju. In to bi bil dejavnik, torej, ki bi pomenil eh, zelo pomemben motor za druga zasebna podjetja, ki v tem trenutku ponekoče zaostajajo. V poročilu tudi piše, kako pomembno je, da javni sektor sprejme računalništvo v oblaku. Do sedaj je bilo še kar določena mera previdnosti. Mislim pa, da moramo zato tudi s pomočjo partnerstv narediti korak naprej in zagotoviti, da bo računalništvo v oblaku sprejeto in da se bo uporabljalo tako, kot predlaga tudi komisija. Potem, četrto področje uporabe se nanaša na standarde. Mislim, da je treba to zelo povdariti. Tu ne moremo imeti situacije, ko bo en dobavitelj dejansko vzel za talce uporabnike. Zato potrebujemo eh, večjo prenosljivost, interoperabilnost To je po mojem mnenju osnoven minimum, ki ga potrebujemo za to, da bomo imeli čim večjo interoperabilnost in prenosljivost. Torej, pripraviti je potrebno standarde. Do 4. septembra je potrebno vložiti predloge sprememb. Upam, da bomo do takrat lahko dejansko predstavili vse delo, ki je do sedaj že bilo opravljeno. No, v mojem poročilu govorim tudi o potrošnikih in tudi o transparentnosti, ki je ključnega pomena. Bi se pa rada dotaknila še ene točke, o kateri smo govorili tudi prej, namreč računalništvo v oblaku in učinek strategije. Če bomo imeli dobro, zdravo strategijo za računalništvo v oblaku, namreč tu dejansko ne moremo delovati v izolaciji. Tu je nujno sodelovanje ne samo znotraj EU, pač pa tudi z drugimi geografskimi področji. V mislih imam transatlantsko partnerstvo. Gre pa za horizontalen pristop, ki je nujen, če hočemo razviti enoten digitalni trg. Namreč tukaj je toliko posledičnih učinkov, ki jih lahko računalništvo v oblaku prinese za druge eh, panoge, da je po mojem mnenju zelo pomembno, da damo spodbude za razvoj tega trga. Do sedaj je bil razvoj dokaj razdrobljen. Toliko za enkrat. Zahvalila bi se komisiji, zahvalila za to, da ste organizirali to razpravo. Mislim, da je to pravzaprav zadnja priložnost, da spregovorimo o tem pred poletnimi počitnicami. Prav tako pa bi rada vsem kolegom povedala, da se veselim njihovih pripomb in sem seveda popolnoma odprta za vse predloge, ki mi jih želite posredovati. Septembra bomo ponovno govorili o tem, mislim, da moramo gledati na to naše poročilo kot na prispevek, naš prispevek k predlogu komisije. Prepričana sem, da Evropski parlament dejansko lahko da dober prispevek k temu. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, Pilar. Sedaj pa gospod Trautman, ki bi morala spregovoriti, nadomešča Njen kolega. Uh, uh, Gospod Kajfin. Uh, Hvala. Opravičilo v imenu gospe Trautmanove je poročevalka v senci za poročilo o računalništvu oblaku v imenu socialistov. Najprej želim čestitati gospe De Castillo za zelo izčrpno poročilo, ki orisuje glavne izzive v zvezi s računalništvom v oblaku. Kar pa zadeva sedanji razvoj dogodkov, tudi v zvezi z škandalom, ki smo mu bili priča nedavno, Katrin želi povdariti, da zelo ceni relevantnost strategije za računalništvo v oblaku poročilo Pilar zelo dobro povdarja tudi čas, v katerem živimo in afero glede vohunjenja. Ampak najprej glede same infrastrukture. Najprej računalništvo v oblaku pomeni da bodo uporabniki, če bodo želeli ustrezno uporabljati računalništvo v oblaku, bodo potrebovali široko pasovno povezavo. To pomeni, da ne smemo pozabiti razvoja na področju zagotavljanja široko pasovnih povezav na vseh območjih Evropske unije. To bo še zlasti izziv ne samo za posameznike, pač pa tudi za mala in srednje velika podjetja, še zlasti, ko se to nahaja na manj naseljenih področjih, kjer je dostop do širokopasovnih storitev slabši. Ko torej govorimo o računalništvu v oblaku, moramo to nedvomno postaviti v širši kontekst in govoriti tudi o digitalni ločnici in nevarnosti, da se ta digitalna vrzel še bolj poglobi. Drugič, Tudi ko govorimo o infrastrukturi, moramo upoštevati, da v tem trenutku večina serverjev, večina strežnikov je izven Evrope. Včasih je težko locirati oblake, ampak Evropska unija mora vsaj poskusiti razviti infrastrukturo, da bo imela enake predpogoje kot preostali del sveta. Potem, tako kot je Pilar že podarila, bi v imenu kolegice Trautmanove rad povedal, da potrebujemo več izobraževanja o tveganjih za uporabnike, potrebujemo pa tudi več schem, za kvalifikacije tistih, ki bodo upravljali z oblaki. Potem tretjič, kar zadeva socialno plat. Zelo pozorni moramo biti pri razvoju infrastrukture za računalništvo v oblaku, biti moramo pozorni na to, kakšen je učinek tega na socialno plat gre za razumljivost računalnikov v oblaku, gre za razdaljo med računalničari in drugimi strokovnjaki v podjetju, potem tudi tveganje, da bi lahko pogodbe, ki so enake za vse, spodkopale večjo inovativnost. Skratka, ohraniti moramo inovativnost za vse, še zlasti za majhna in srednje velika podjetja. Četrtič, na strani potrošnikov se moramo izogniti učinkom lock-in, spodbujati moramo prenosljivost in interoperabilnost, kot je podarila tudi Pilar. Vsekakor smo prepričani, da bi morali spregovoriti ne samo o razliki med nacionalnimi strategijami za računalništvo oblako, pač pa moramo razlikovati tudi med državami, članicami EU in ne članicami. Zato moramo v Evropi ustvariti neke noten prostor, da bomo lahko ta evropski prostor primerjali z drugimi prostori in če je le možno, moramo čim bolj zmanjšati razlike znotraj EU. Prav tako strategija za računalništvo v oblaku potrebuje tudi svojo mednarodno razsežnost in se povezovati z mednarodnimi prizadevanji. Sodelovati bi morali z mednarodnimi partnerji, da bi razvili eh, tudi standarde na tem področju, kar seveda zelo podpiramo. Ne na zadnje, naj povdarim, da še zlasti četrti odstavek je morda nekoliko preveč neutralen, ko pravi, da bi morala biti zakonodaja unije neutralna. Katarin predlaga, da bi morali imeti v mislih govor Neli Krus v Davosu, ko je dejala, da mora biti Evropa ne samo eh, oblakom prijazna, pač pa tudi aktivna, produktivna na področju oblakov. Zato moramo zagotavljati rešitve, ne pa samo uporabljati rešitve, ki so jih razvili drugi. Torej, potrebujemo gonilo za razvoj evropskih spobud. Hvala lepa. Grazie, mi scuso anche qui colleghi che ho lasciato passare un po'. Hvala lepa. Opravičujem se drugim kolegom, ki imajo sedaj nekoliko manj časa. Kolega Rode. Uh, Hvala. Tudi sam pozdravljam osnutek poročila Pilar, ki je dober in govori o vseh ključnih področjih, ki jih je potrebno razviti, zato da sprostimo potencial računalništva v oblaku za evropske državljane. Strinjam se s Pilarom glede pomena računalništva v oblaku. Tako za MSP je kot tudi za javni sektor je računalništvo v oblaku zelo pomembno, da bodo tudi javna naročila čim bolj zanesljiva. Storitve v oblaku morajo zagotavljati tudi ustrezno varnost glede na koncentracijo informacij na omejenem številu ponudnikov. Močno podpiram pilar da mora biti notranji trg odprt za vse ponudnike storitev in da morajo ti spoštovati evropsko zakonodajo. Glede standardov pa komisija bi morala igrati vodilno vlogo, zagotavljati varne storitve in Alde podpira tisti del v poročilu, ki govori o varstvu potrošnikov, vključno s tistim, da potrošniki, če naj se informirano odločajo, morajo dobiti dovolj informacij, preden se naročijo na storitve v oblaku. Hvala lepa. Grazie. Hvala kolega Rode. Kolegica Hansdotter. Uh, hvala, gospa predsednica, in hvala lepa tudi poročevalki. Sporočilo komisije se mi je najprej zdelo nekoliko zmedeno, ker je govora o različnih oblakih Euro Cloudu, to je projekt, ki ga sponzorira tudi Evropska unija, zato sem se vprašala, zakaj komisija sedaj predstavlja ta dokument. Ampak ob tem mislim, da je gospa Del Castillo veliko doprinesla k temu, da je sedaj več reda v tem predlogu. Mislim, da je poročevalka omenila vse glavne izzive, od standardizacije do javnih naročil, do varstva potrošnikov. Tukaj dejansko Evropa lahko povede na področju industrije. Kar pa zadeva zaskrbljenost gospe Trautmann glede socialne plati, ki bi kazalo nameniti več pozornosti. Mnogi modeli varnosti, ki jih najdemo, pravijo, da je zelo majhno število akterjev, ki dobijo velik nadzor nad vsemi ostalimi. Zelo pomembno je vedeti, da majhna in srednja velika podjetja, lokalni organi in državljani so pogosto na isti strani, ko gre za vprašanje o varnosti in verodostojnosti. Nemogoče je, da imamo majhno število ponudnikov in Evropska unija lahko dejansko tu naredi veliko za to, da se strategija glede storitev v oblaku zastavi pravilno. Kar zadeva prenosljivost in interoperabilnost, stara sprava je zelo zanimiva. Veselim se sodelovanja s poročevalko in tudi vsemi drugimi poročevalci v senci. Mislim, da lahko dobro sodelujemo in pridemo do plodnih razprav. Me pa veseli, da imamo že v izhodišču tako dober osnutek. Se. Hvala. Kolega Tošenovski. Děkuji, pani predsedkinje. Ja bih se také pripojil k tem. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Naj izrazim svoje strinjanje z vsemi tistimi, ki so že pohvalili poročilo, ki ga je predložila naša kolegica. Poročilo je dobro, zelo poučno, jasno predstavi situacijo in pove, kje smo, kar zadeva storitve računalništva v oblaku. Poleg tega pa poročilo govori tudi o naši prihodni viziji. In zato zelo cenim dejstvo, da ste na samo par straneh uspeli opisati zelo kompleksno situacijo. Tudi računalniški strokovnjaki včasih ne razumejo vsega tako dobro, kot ste vi uspeli to opisati. Poročilo prihaja o pravem času. V tem trenutku govorimo o vrsti poročil, veliko je prizadeve na tem področju in eno od poročil govori tudi o agendi, mislim, da je kolega Rode to omenil. Govorim seveda o digitalni agendi. Računalništvo v oblaku je zelo pomembno tudi iz vedika infrastrukture. Računalništvo v oblaku bo prav tako izvajalo vse večji pritisk na naše široko pasovne povezave, na nove tehnologije. Ne na zadnje govorimo o množičnih količinah podatkov. Že danes vemo, da so količine podatkov že v tem trenutku ogromne. In to je, mislim, da omenil tudi eden od kolegov, ko je bilo govora o sodelovanju med javnim in zasebnim sektorjem. To partnerstvo je zelo pomembno in vse to sodelovanje bo odvisno od parametrov, ki jih bomo zastavili. Zelo pomembno je, kako se bo to razvijalo v prihodnje, kar pa zadeva administracijo in umešavanje administracije je zelo pomembno, da ne zastavljamo previsokih administrativnih ovir. Ne želimo se namreč srečati situacijo, kot smo jo imeli v nekaterih državah še do nedavnega, ko so se v nekaterih državah pojavljale prevelike ovire administrativne narave. Prav tako je kolegica govorila tudi o varnosti. To je zelo pomembno. Tisti, ki upravljajo s podatki, morajo v okviru eh, mreže za računalništvo v oblaku prevzeti tudi ustrezno odgovornost. Vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti in v tej luči bom tudi uložil nekatere predloge sprememb. Prav tako menim, da moramo splošni javnosti zagotoviti več podatkov. Ljudje morajo biti obveščeni, dobro obveščeni. Ljudje so dosti krat vse preveč naivni, ko gre za prenos podatkov, zato morajo ljudje bolje razumeti, kakšen je pomen računalništva oblak oziroma kakšne so lahko posledice. Stvari namreč lahko tudi ujdejo zvajati, zato se ne morete zanesti samo na administrativne kontrole. Kot poročevalec v senci se zelo veselim sodelovanja s poročevalko in pomagal bom, kakorkoli bom lahko. Hvala. Besedo ima sedaj kolega Prodi. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi kolegici Pilar del Castillo za njeno poročilo. Računalništvo v oblaku je zelo obetavno. Ravno zato, ker obljublja, da bomo lahko dostopali do zmogljivosti spomina ki bi ga sicer le težko dosegli s pomočjo drugih storitev. Zato menim, da gre potencijalno za razvoj, ki bi utegnil biti izjemno pomemben. Vendar pa, če želimo sprejeti to storitev v tako širokem obsegu, kot ste to predstavili, potrebujemo več jamstev, več zagotovil za varnost podatkov. S podatki se ne sme manipulirati in po drugi strani podatki sami ne smejo biti predmet vohunjanja oziroma zlorabe. Zato menim, da poleg tega ogromnega napredka, ki je sedaj na dosegu naših rok, moramo veliko bolj podrobno oceniti tudi tveganja, ki se pojavljajo, tako glede razpoložljivosti podatkov, kje bodo podatki in po drugi strani zagotoviti moramo, da se podatki ne bodo uporabljali za namen, ki je drugačen od prvotno zamišljenega. Ravno zato menim, da je potrebno v tem smislu zagotoviti večja zagotovila, preden se lotimo nekega projekta, ki bi lahko na določeni točki postal neobvladljiv. Grazie, Angelika. Hvala, Angelika. Hvala, <laughs> Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, predsednica, spoštovani kolegi in kolegice. Najprej naj se zahvalim eh, poročevalki za zelo dober osnutek poročila. To se lahko samo pridružim komentarjem kolegov in kolegic. Veliko elementov ste vključili v poročilo in tako se bomo lahko spopadli tudi s poročilom komisije. Nekateri kolegi so že na zadnjem plenarnem zasedanju vodili obširno razpravo glede mm, prisluškovanja strani NSA, gre torej za program Prizem in kako se odzvati na letega. Slišali smo tudi pozivanja k različnim pobudam, mislim, da je treba vzpostaviti evropski oblak. Pri tem pa se je treba zastaviti tudi vprašanje, kaj to sploh je in izhajati iz odgovora na to vprašanje. Mislim, da bo komisija v tem eh, pogledu podala še bolj konkretne predloge. V poročilju kolegice Pilar eh, se mi zdi zelo pomembno, da izpostavlja vprašanje zaupanja. To je zelo pomembno, sploh ko gre za vprašanje zaščite naših osebnih podatkov. Naši osebni podatki so dan današnji zelo pomembni in če ne moramo zagotoviti njihove zaščite v, okri, v okviru oblaka, če ne moramo zagotoviti torej, da je posameznik tisti, ki upravlja z svojimi osebnimi podatki v računalniškem oblaku, potem ne moremo zagotoviti vzpostavitve evropskega oblaka. Vse to se kot rdeča nit vreče, vleče skozi poročilo in to se mi zdi zelo dobro. Mislim, da je to srčika naših prizadevanj, če želimo iti v smeri evropskega oblaka torej standardi zaščite podatkov morajo biti upoštevani. Pri tem je pomembno, torej, da bi imeli vsaj minimalne standarde glede licenc, na katere bi se lahko sklicevali v tem kontekstu. Tu je potrebno torej še kar nekaj dela, ampak osnov, osnova je dobra. Parlament želi torej spodbujati in sodelovati pri oblikovanju evropskega oblaka. In kar se tiče vprašanja, kaj to je, mislim, da je kar šokantno to, kar smo videli v preteklih dveh tednih. 95 odstotkov um, oblakov je prisotnih v ZDA, zelo malo je takšnih, ki imajo sedež v Evropi. Tak, mislim, da je to dokaj šokantno in treba se vprašati, zakaj je tako. Kolegice in kolegi, to, torej bo treba razmisliti o tem, kaj to pomeni. Ali to pomeni, da bi morali biti podatkovna središča od sedaj naprej samo v Evropi? Ko govorimo o evropskem oblaku, gre za vprašanje, ali bomo to omogočali samo na. Po, m, področju pristojnosti Evropske unije ali bo šlo tu za svetovne povezave. In tu se zastavlja vprašanje glede varovanja podatkov in izmenjave podatkov z EDA. Tu se zastavlja vprašanje tudi, ali bi morali morda ta sporozum eh, ponovno izpogajati. Torej, zastavljajo se številna vprašanja in mislim, da mora pri tem eh, vsekakor sodelovati tudi naš odbor. Sama sem članica tudi odbora za pravosodje In uh, ravno sedaj, sem, čez pol ure, bomo razpravljali o zasebnih dejatvah, kar, ki se nanašajo na avtorske pravice, ko gre za zaščito torej, avtorskih pravic na spletu. Šlo bo za vprašanje glede tega, do katere mere potrebujemo harmonizirane pristope na ravni EU e k tem vprašanjem. Potem, ko gre za evropski oblak, kako to povežemo s temi vprašanji, kako izoblikujemo nastavek za nadaljne delo. Evropski oblak bi bil velik eh, signal za naše državljane in ta vprašanja je treba upoštevati. Zaradi tega sem vesela, da je kolegica Ande Castillo mm, omenila to poročilo in da imamo sedaj priložnost razpravljati o teh vprašanjih. Hvala. Ne, Hvala lepa. Sedaj smo zaključili z vprašanji, sedaj pa besedo dobi gospa Kodeška imenu komisije. Uh, Najlepša hvala za besedo in hvala za mnenje. Naj dodam, da je komisija že pripravila nekatere odzive pri izoblikovanju tega mnenja, tako da naj dodam le nekatere točke. Popolnoma podpiramo izgradnjo širokopasovnih odmrežij. To je zelo pomembno v okviru računalništva v braku. Kar pa se tiče izgradnje infrastrukture, bi najprej rada izpostavila, da to ni edini način. To ni edini način za izogibanje tveganja dostopa do teh podatkov strani tretjih držav. Najprej treba torej vzpostaviti transparenten zakonodajni okvir, Treba je spozorirati visoko kakovniste raziskave, treba je spodbujati šrifriranje, pa tudi izobraževanje zaposlenih in eh, osveščanje, če želimo vzpostaviti zaupanje v računalništvo v oblaku. Tako bi odpravili tudi nekatere pomisleke glede možnega dostopa strani mm, vlad tretjih držav do podatkov. Toliko uvodoma. Naj dodam še, da ne bi smeli razmišljati samo v evropskih okvirih, treba je zagotoviti fleksibilnost. Ko bo prišlo do spostavitve infrastrukture, ko bomo imeli evropske centre, bo obstajala možnost, da se bodo nekatere storitve zagotavljale strani z ameri ameriških um, podjetij. FISA temelji na teritorijalni uporabi. Nekatere storitve zagotavljajo torej podjetja ZDA. In v teh primerjih ni zagotovila za dostop do in teh informacij strani vlad tretjih držav. Toliko o tem. Kar se tiče zaščite potrošnikov, ta predvideva, da do uporabe računalniška v oblaku ne bi prišlo avtomatično. Predstavljamo pa si lahko, da bodo storitve računalniškega oblaku v prihodnosti ti uporabljene v vseh sektorjih, na vseh področjih. Storitve računalniška v oblaku bi torej lahko v tem kontekstu primerjali tudi z današnjo razširjenostjo interneta. Če pa bi dejali, da bi bilo računalništvo v oblaku uporabljeno avtomatsko, bi bilo to enako, kot če bi rekli, da bi morali vse opravljati avtomatično prek interneta. Poleg tega naj izpostavim, da številni ne razlikujejo med storitvami v oblaku in drugimi storitvami. To zahteva od potrošnikov tudi določeno usposobljenost na področju informacijskih tehnologij, tako da bo vedel, kdaj uporabo storitve računalništva v oblaku in kdaj ne komisija poleg tega ni prepričana, kaj želimo, da je način zaščite mm, potrošnikov, ki se predvedeva v tem mnenju, najbolj pravilen. Tu so bila že vprašanja pri škotkov, naprimer, in morda bi bilo dobro razmisliti tudi v tem primeru za standardne razmisliti o standardnih pogodbah in o tem, kako bi lahko zaši, zaščitili širši spektr potrošnikov. Potem naj se dotaknem še dejatev za pristojbene za raznoževanje del. V kontekstu računalniška v oblaku je zaščita intelektualnih pravic um, in avtorskih pravic zelo pomembna. Seveda bomo spremljali priporočila, ki ste jih podali in mislim, da bi bilo v tem kontekstu treba obravnavati tudi računalništvo v oblaku. Slišali smo torej tudi pripombe med uh, razlikami v strategijah med Evropsko unijo in drugimi državami. Tu ne se nanesem na Evropsko mrežo za računalništvo v oblaku. V tem kontekstu želimo vzpostaviti sodelovanje med različnimi državami članicami. Čeprav države članice same razvijajo strategije za računalništvo v oblaku, pa partnerstvo na tem področju pomaga širite ideje med različnimi državami, pomaga pri širjenju izkušenj. V tem kontekstu želimo zagotoviti sodelovanje v Evropske uniji in spostaviti skupni trg. Hvala. Bene, grazie la komisione, la, le conclusioni Pilar, prego. Hvala lepa. Za zaključek besedo dobi Pilar. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem kolegom za tako pozitivno oceno osnutka besedila. Najlepša hvala tudi komisiji za pripombe. Po poletnem predihu v začetku septembra bomo imeli prvi sestanek eh, porčevalcev v senci in se loteli omenjenih vprašanj. Predvidevamo, da bomo na plenarnem zasedanju uh, glasovali o predlogu ob koncu leta. Tako da mislim, da bomo imeli dovolj časa, da v miru razpravljamo o celotnem osnutku. Omenili ste številne točke in um, z večino pripomb se lahko popolnoma strinjam. Mislim pa, da je sedaj čas, da zaključimo s to razpravo. Mislim, da smo imeli vsi priložnost, da povemo svoje mnenje o tem v septembru, v prihodnosti pa bomo imeli priložnosti še več kot dovolj. Hvala. Pilar, grazie a tutti colleghi. Hvala Pilar, hvala vsem kolegom, ki ste prispevali svoje mnenje. Naj povem, da je rok za vložitev predlogov sprememb ob 12. uri 4. septembra, potem pa oktobra obravnava v odboru in novembra na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Kolegice Valjan ni z nami, nadomešča jo gospa Hall, ki takoj dajem besedo. Izvolite. Uh, you, um, am... Najlepša hvala, gospod predsednica. Da, držim, danes sem tu v imenu gospe Valjan in danes bom prebrala izjavo, ki jo je pripravila o tem dosjeju. Ko kolegica pravi, spoštovani kolegi, verjetno se spoštovani spominjate, da je direktiva o obveščanju komisije o investicijih investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture bila predložena Evropskemu parlamentu let, že leta 2009. Takrat je gospa Valjan že bila pristojna poročevalka. Skupaj z odborom Juri je bilo odločena, da bo Evropski parlament uh, sprožil sodni postopek proti komisiji, zato da bi izpodbijal pravno podlago prišlo je do umika uredbe. Svet je uporabil za pravno podlago člena 337 in 187. Šlo je za osnovo dejavnosti zbiranja splošnih informacij. To je bilo njihovo izhodišče. Teda je gospa Veljan dejala, da ta zagotovljeni akt ne govori le o splošnih informacijah in njihovem zbiranju, temveč se nanaša na širše vidike energetske oskrbe in eh, informiranja o energetski infrastrukturi. Torej gre za področje energetike v Evropske uniji in zaradi tega izhaja, da bi moral biti ustrezni postopek soodločanja. In 6. septembra 2012 je sodišče sprejelo sodbo, razverjavilo je uredbo in pozvalo komisijo, da pripravi novo uredbo na primerni pravni podlagi in sicer na podlagi člena 124 pogodbe o delovanju Evropske unije. S tem je parlament eh, dobil pooblastila v okviru postopka soodločanja Področje uporabe nove uredbe, ki je bila preložena, je enako kot um, področje uporabe prejšnje uredbe. Komisija in svet pa sta upoštevala številne pripombe, ki jih je parlament podal mm, v navzavi na prejšnji dokument. Trenutna uredba se nanaša na zbiranje informacij o proizvodni skladiščenju in uh, prevozu ter o opustitvi obrtovanja na področju nafte, zemljskega plina, električne energije, bioenergentov in se nanaša tudi na izpuste CO2 poziva države članice, da komisiji zagotavljajo relevantne informacije s, s tem v zvezi. Komisija lahko na to pre te, pregleda relevantne programe na področju energetike v Evropski uniji in se na nje ustrezno odzove. Gre za čezsektorsko analizo in s tem orodjem bi lahko ugotovili, kje obstajajo uska grla in pomankanja dobave energije, tako da bi lahko tam zagotovili potrebna dodatna investicijska sredstva. V okviru instrumenta za povezovanje Evrope je to pomemben vidik pri zagotavljanju notranjega energetskega trga in zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo in priklopu novih energetskih verov na omrežje. Tako da poročevalka pozdravlja predlog komisije. Predlagani predlogi sprememb predlagajo nekatere dodatne rešitve. V njih se poročevalka dotika naprimer odprave dvojnega poročja, poročanja. Temu se želi poročevalka v čim večji meri izogniti. Kar se tiče poročanja, če se zahteva poročanje o investicijskih eh, naložbah v okviru drugih eh, zakonodajnih aktov, potem državam članicam v okviru te uredbe ne bo treba dodatno poročati o samih investicijah. To je bilo sicer implicitno že vključeno v predlog komisije, ampak je poročevalka to želela še dodatno izpostaviti. Potem je poročevalka izpostavila še vprašanje zaščite podatkov, ki je v skladu s prejšnjim poročilom. Poleg tega je predlagala, da bi razširili področje uporabe, uporabe tudi na premog, ki je pomemben v energetski mešanici Evropske unije. Potem izpostavljajo vprašanje tudi vključitve tretjih držav, torej investicij v tretjih državah strani akterjev, ki lahko ukvi, vplivajo na elek, elek, trg elektrike v Evropi kot celoti. Mislim, da ne moremo oblikovati energetske politike, ne da bi upoštevali dejanja naših sosedov. Poleg tega je poročevalka predlagala, da bi pri izvozu in uvozu upoštevali tako otekočinjeni kot stisnjen zemljski plin. Oba elementa sta zelo pomembna v okviru naših energetskih um, prizadevanj. Poleg tega je poročevalka omenila zmeženje praga za poročanje o veterni energiji na kopnem. Upoštevanje manjših zmogljivosti veterne energije lahko privede do večje zagotavljanja oskrbe z energije iz vetra v Evropske uniji. Poročevalka se že veseli pripomb strani kolegov in poročevalcev v senci. Prepričana je, da bi bilo m, mm, lahko sporočilo prejet, sprejeto brez nadaljnih odlašanj. Predvideva se nadaljna sprava 11. junija in eh, glasovanje 25. Hvala. Kolega. Hvala. Besedo dobi kolega Langen. Eh, Najlepša hvala, predsednica. Osnutek poročila kolegice Valjan je po mojem mnenju zelo dober. Morda bi lahko kakšno zadevo sicer še dodali ali pa razpravljali o kakšni kritični točki. Vendar pa nasplošno lahko podpremo celotno m, mm, poročilo. Uh, Gospa Hol je že izjavila, dejala, da je prišlo do spora glede podlage, pravne podlage in da je prišlo do sporodžitve sodnega postopka proti komisiji in da je sodišče razsodilo v našo smer, v naš pri, našo prid. Sedaj si želi, komisija želi kot osnovo člen 194, ki predvedeva postopek soodločanja. Poleg tega je tu še uredba 2010, ki smo se odločili pregledati. Tu gre za obveznost poročanja. Obveznost poročanja v zadnjih letih postala v okviru energetske politike če dalje bolj pomembna. Tudi politično gledano je to postalo pomembnejše vprašanje. Zaradi tega bi se morali usklajeno odzvati na vprašanje povezane s tem. Izpostavil bi nekatere točke. Gospa Valjan je omenila vključitev premoga in to lahko podprem. V tem govori 20. 20. predlog spremembe. Gre za vključitev premoga, z, ko gre za proizvodnjo približ najmanj 100 milijonov ton CO2. Na dolgi rok je namreč nerazvidno, da bo energija iz premoga v prihodnosti še vedno pomembna. Zaradi tega bi morali premog vključiti tudi v ta dokument. Poleg tega, kar se tiče velikosti mm, elektrarn, mislim, da bi morali upoštevati le največje. Ko gre za decentralizacijo oskrbe z energijo, v nekaterih državah članicah ta ne poteka na zadovoljiv način. V nekaterih državah prihaja do prevelikega števila uporabe premoga. Mislim, da bi morali to upoštevati tudi v samem poročilu. Ko gre na primer za 50 megavatov ali pa 100 megavatov, bi morali znižati prak, morali bi prepoloviti pragove zmogljivosti, kajti to bol, od, bolje odraža prizadevanje po, dre, po decentralizaciji na energetskem področju. Potem naj izpostavim še eno točko. Tu gre za vprašanje 11. člena, v katerem je predlagana revizijska klauzula tam je zapisano, da naj bi v letu 2016 preverili izvajanje te uredbe in naj, da naj bi se poročilo predložilo tako parlamentu kot svetu. In potem eh, je tu še naslednji stavek, ki pravi, da bo komisija pri tem pretehtala raš, morebitno razširitev področja uporabe. Tu gre za širitev na naprimer rafinerije, ki se ukvarja s predelovanjem um, premoga, nafta in nekaterih drugih energentov. Tu bi rad dodal še omembo plina iz krilavcev. Potem je, naj omenjem še predlog spremembe 41, ki govori o tretjih državah članicah in tu bi to bi lahko vključili v besedilo o revizijski klauzuli. Tu gre namreč za odločanje o spremenjenih realnostih glede dobave energentov. V prihodnosti bo vse odvisno od tega, kako bodo potekale, potekal pretok energije v Južni Evropi, kako bo z oskrbo iz Rusije in tako naprej. Vse to je odvisno seveda tudi od uh, energetskih trgov drugod po svetu, ki imajo vpliv na cene energentov v Evropi in te elemente bo treba v prihodnosti upoštevati. Tako da lahko pritrdimo osnutku poročila gospe Valjan. Hvala. Hvala, kolega Glante. Hvala, kolega Glante. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sie richtig bemerkt. Hvala, predsednica. Kot ste prav opazili, danes govorimo samo v imenu drugih poslancov, danes se oglašamo v imenu gospoda Van Kampa. Kolegi so že omenili pravno podlago uredbe, tako da tega ni treba ponavljati. Nasplošno podpiramo poročanje o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture. Gre za razvoj energetskega sistema in za sprejemanje pravilnih političnih ukrepov na ravni unije. Podpiramo torej osnutek poročila poročevalke in omembo Um, širitve področja uporabe, naprimer na umestnike s tretjimi državami, na omembo premoga in tako naprej. Pozdravljamo predvsem to, da poročevalka govori o primerljivosti podatkov. Pozdraviti je treba to, da komisija predvideva samo agregirano objavo podatkov in da na podlagi tega ni možno identificirati nujno posameznih akterjev. Pri tem pa je treba izpostaviti, da še vedno obstajajo nekatere ovire in uska grla pri oskrbi z energijo. Nekateri elementi otežujejo delovanje notranjega energetskega trga in tu bi želeli uklepati. Toliko o mnenju torej povečevalca v senci, naj se um, odzovem še na pripombe kolega Langena. Predlog, da bi znižali vre, pražne vrednosti za alternativne vire energije, mislim, da je kontroverzen predlog, o katerem bi bilo treba obširjenje razpravljati. Hvala. Hvala, kolega Tozenovski. Prego. Gospod Tošenovski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 Ob razpravah smo se spustili kar globoko v same razloge, zaradi katerih prihaja do težav na tem področju. Gre za vprašanje zagotavljanja strateških podatkov za energetski sektor in zagotavljanje podatkov, ki se nanašanja na obnoljive vire energije. Težava, ki se pojavlja v Evropi, je ravno med sinergijama med eh, novimi in starimi oblikami energije. Glavni izziv je torej, kako se lotiti tega vprašanja. Mislim, da bo to imelo, imel ta predlog tudi pravne posledice v prihodnosti, ko gre za prenos in izmenjavo podatkov. Mislim, da bo ta primer precedenčen. Poleg tega se strinjam s poročevalko, da bi morali vključiti premog, eh, kar se tiče mm, področja uporabe. Kar pa se tiče omembe tretjih držav, pa gre za problematični vidik. Ne govorimo namreč le o državah, ki so geografsko gledano najbliže Evropski uniji. Gre za to, da, bo, da se zavedamo, da bodo tretje države imele oziroma že imajo in bodo imele veliko vpliv na energetski trg v Evropski uniji. To je treba predvsem upoštevati m, mm, Združene države Amerike in izkoriščanje nafte iz krilavca oziroma plina iz krilavca. In tu je treba upoštevati, kakšne, kakšen vpliv bodo imela njihove tarife in oblikovanje cen na naš trg. Tako gre za bolj zapleteno vprašanje, kako je morda razvidno iz samega poročila. Čeprav se s poročilom eh, načeloma strinjam in z veseljem bom eh, prispeval in pomagal pri izoblikovanju dokumenta, tako da bomo imeli primeren dokument o koordinaciji energetskih sistemov Evropske unije, ki bo dobro deloval. Hvala. Hvala. Vittorio Prodi. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Hvala, da ste mi dali besedo in hvala tudi za to poročilo, ki je po mojem mnenju veliko pomembnejše, kot se zdi. To pa ravno zato, ker moramo opraviti analizo potreb po infrastrukturi. To pa vključuje tako prometno infrastrukturo, kot tudi proizvodno infrastrukturo. V tem smislu moramo zato poskusiti dobiti nek sistem, ki bo dejansko trajnosten in racionalen. Sam sem prepričan, da ko razmišljamo o transportu, prej ali slej pride na dan dejstvo, da je primirna dimenzija prometa evropska. In ravno v tem smislu moramo razmišljati o evropski prometni mreži, ki nam bo omogočile, da bomo čim bolje izkoristili vire, ki so nam na voljo še zlasti obnovljive vire. Če si pogledamo statistiko, vidimo, da nam tudi ta lahko veliko pomaga. Prav tako, če si pogledamo vode, ki bi jih lahko vzpostavili preko celotnega evropskega ozemlja, bi nam ti omogočali izkoriščanje energije proizvedene s pomočjo hidroelektraran. Tako da bi po eni strani lahko pridobili več vetrne energije, ki je lahko bolj predvidljiva, po drugi strani pa bi imeli možnost, da bi uporabljali energijo iz hidroelektrarn takrat, ko ni na voljo toliko energije proizvedene s pomočjo vetra. Ponavljam, gre za razsežnost in ponavljam, najprimernejša razsežnost je evropska, biti pa moramo izjemno hitri pri ulaganju v ta segment. In po mojem mnenju, pride tu upoštev tudi razprava o euroobveznicah. Sredstva so na voljo, mi jih moramo zagotoviti in dejansko poskrbeti za to, da bomo imeli visoko učinkovite možnosti prenosa. Naj povem, da lahko danes za trikrat zmanjšamo izgube v primerjavi z izmeničnim tokom. Na ta način lahko zagotovimo boljši prenos in večjo učinkovitost električnega omrežja. Zato moramo razumeti tudi, kakšen je naš prispevek, ki ga lahko damo. Podobno bi se dalo povedati tudi glede prenosa plina. Tu je potrebno razviti infrastrukturo za skladiščenje, pa tudi naše zmogljivosti za to, da v to omrežje dejansko unašamo tudi plin, ki bi se proizvedel s pomočjo biomase. Skratka, gre za vrsto vprašanj, pri katerih se moramo zelo dobro pripraviti. Gre namreč za naložbe, ki so nujne, ki pa lahko pomagajo tudi pri tem, da bomo prebrodili to gospodarsko krizo. Hvala. Paul Rubik. Äh, äh, Mislim, da bo imela ta tema vsekakor v prihodnih letih prednostno nalogo oziroma bo prednostna tema. Pri tem bo skladiščenje imelo veliko vlogo mm, na področju energetike. Pri tem je pomembno izpostaviti v središče tudi vprašanje shranjevanja energije z vodnimi črpalkami. Tako bi lahko nadomestili morebitna nihanja pri proizvodnji in porabi energije. Poleg tega naj izpostavim, da je treba pri tem upoštevati tudi stroške, ki nastanajo v celotnem življenjskem ciklu določenega projekt, projekta. Torej. Vse od eh, zasnove posameznega projekta do njegove uporabe. Komisija bi lahko razmišljala, razmišljala o tem v okviru ocen učinka. Pozvali bi vas, da se ti koraki jasno zarišajo in da se mm, jasno zariše tudi politika glede smiselnosti subvencij in sredstev za pomoč v posameznih korakih. Mislim, da torej financiranje in hramba predstavlja ta centralni izziv za prihodnost evropskega trga. Potem so tu še tržni instrumenti in oblikovanje cen in to so elementi, ki bi jih bilo treba upoštevati. Hvala kolega Rubik, sedaj pa komisija. Merci, Merci, um, madame... Najlepša hvala, predsednica. Hvala tudi gospej Hall, da nam je predstavila glavne elemente poročila. Hvala poročevalki in hvala tudi odboru da ste namenili ustrezen del pozornosti tej uredbi. Komisija bi vas eh, rada pri tem opomnila na vidik izvajanja te uredbe glede za vprašanja o načina obveščanja komisije o investicijah, ki so bile izvedene na področju energetske infrastrukture. Veliko pomislekov, ki so bili izpostavljeni, smo v našem predlogu že upoštevali. Naj izpostavim, da je premog že zaobjet v samem dokumentu, najdete ga v prilogi in sicer v prilogi m, mm, osnutka uredbe in v prilogi osnutka izvedbene uredbe. Tako da predlogi pokrivajo tako premog, tako vse industrije, ki so povezane s premogom, torej rudarjenje, pridobivanje premoga, pa v revizijski klauzuli ni omenjeno. Z revizijsko klauzulo smo želeli se osredotočiti na vidike, ki se nanašajo na nafto, zemljski plin in druge vire. Tako da stališča komisije, ko gledamo oziroma ko upoštevamo izvajanje uredbe, naj naumemim, da je bila 15. novembra 2012 objavljena ocena na podlagi prejšnje uredbe v okviru širšega pregleda svežna za energetiko. Revizija leta 2010 je bila napovedana in dokumenti, so š, ki so bili pripravljeni v okviru te revizije, še, so še vedno relevantni. To pomeni, da bodo države članice letos morale poročati Evropske unije o projektih, prav tako pa bo komisija v prihodnem letu pripravila poročilo o izvajanju. To pomeni, da bo prišlo do pregleda izvajanja uredbe in do konca decembra 2016 bo torej pripravljeno posebno poročilo. Na voljo imamo torej več instrumentov in um, nekoliko več časa, da pregledamo, kaj je bilo storeno in se vprašamo, ali je treba kaj spremeniti, ali je treba morda razširiti področje uporabe ali ne. Ko je šlo za uredbo in predlog iz leta 2010, je bilo zelo težko zagotoviti sprejetje nekaterih elementov. Naprimer, glede meja za investicije, ki se nanašajo na obnovljive vire energije. Zaradi tega si komisija ni želela ponovno odpreti tega vprašanja. Vsebina našega trenutnega predloga je torej zelo podobna uredbi 617 iz leta 2010. Seveda pa je v skladu s sodbo sodišča bila spremenjena pravna podlaga. Želeli smo vas torej opozoriti na te ključne elemente. Naj se odzovem še na nekatere pomisleke, ki ste jih trenutno izrazili. Naprimer, izogibanje upravnemu bremenu strani držav članic in izogibanje dvojnemu poročanju. Mislim, da sem na vprašanje o premogu že odgovorila, kar bo se tiče investicij v tretjih državah, pa so to elementi, ki jih izvedbena uredba že pokriva. Prav tako to zaobjema tudi sam predlog uredbe. Morda pa bi lahko to besedilo jasneje zapisali. Zadeve pa so vključene v predloge. Če si pogledamo posamezna področja uporabe, mislim, da mm, bi bilo najprej bolje počakati na poročila in revizijsko klauzulo do leta 2016 in se na to odločiti. Hvala. Hvala. Kolegice Hol ni v dvorani, zaključujemo torej to razpravo. Kolegico Valjan bomo obvestili o vsem. Rok za vložitev predlogov sprememb je 12. juli do 12. 2. septembra pa bo potekala razprava v odboru. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Bela Kovač. Izvolite. <clears throat> Hvala, gospod predsednica, kolegi in kolegice, kolegi iz Evropske komisije. Najprej bi se vam rad vsem zahvalil za predloge sprememb in predloge nasploh. Gre predvsem za operativnost uredbe sveta o registraciji prevoznikov radioaktivnih snovi. Odbor za pravne zadeve smo v sklopu eh, pravila 37 poslovnika prosili za pravno mnenje o spremembi pravne podlage za uredbo sveta, pri kateri bi šlo za vzanjavo členov 31 in 32. S tem bi upoštevali člen 91 pogodbe o delovanju eh, Evropske unije oziroma bi dopolnili pravno podlago, ki jo predlaga komisija. Kolegi in kolegice, kot veste, v sklopu členov 31 in 32 pogodbe Euratom. Parlament predstavlja zgolj akterja, s katerim se posvetujejo druge institucije. V sklopu člena 91 pa eh, je parlament soodločevalec. Sklep odbora za pravne zadeve je naslednji. 91. člen predstavlja ustrezno pravno podlago. Enako meni odbor Envi predlaga da se spremeni pravna podlaga in da se uporablja od sedaj naprej člen 91. Sprememba mora biti vključena v pravno podlago in eh, to, ta predlog spremembe je naš odmor tudi predlagal. Nekateri bi radi tudi novo definicijo radio, radioaktivnih snovi. Nekateri bi radi črtali tretji del tretjega člena. V tem odstavku piše, da je nosilec licence oziroma registracije, ki se izdaja v sklopu direktive 96-29 o rokovanju z radioaktivnimi snovmi oziroma o rokovanju opreme ki vključuje eh, radioaktivne snovi oziroma eh, virov, ki so povezani s tem, oziroma registracije vseh držav, v vseh državah članicah, kje, kjer eh, ta transport poteka. Predlog spremembe skupine ALDE predlaga, da morajo imeti vse države članice možnost regulirati oziroma preprečiti transport radioaktivnih snovi na svojem ozemlju. Zaradi uh, okoljskega vprašanja ali uh, vprašanja varnosti. Strinjam se, vse države članice se morajo odločiti o lastni energetski mešanici. Zato je pomembno, da imajo na voljo to pravico in da uh, določajo strožja pravila, kot pa so določena v tem dokumentu. SCR mora dati eh, omejen dostop eh, državam članicam, prevoznikom in drugim obene pa mora dajati tudi eh, dostop javnosti. Kot poročevalce strinjam s predlogi spremem gospoda Marineskoja, ki prosi za prehodno obdobje enega leta po začetku veljave te uredbe, zato da bomo imeli dovolj časa za ustrezen, ustrezen certifikat za vse prevoznike v sklopu te uredbe. Tukaj imamo tudi druge predloge sprememb, ki se nanašajo na obdobje veljavnosti certifikata za registracijo. Po mojem mnenju lahko najdemo dober kompromis. Glede na to, da različna mnenja niso tako deljena. Toliko z moje strani. Hvala, gospa Jordan, ki nadomešča kolego Marinesku. Eh, hvala lepa. Eh, res je, kolega Marinesko me je zaprosil, da predstavim eh, nekaj njegovih glavnih točk glede tega poročila. Eh, in sicer je glede um, um, zakonodajne osnove, se pravi legal base, eh, se strinja z tem, je mnenja, da je to uh, Treaty on the Functioning of the European Union, se pravi pogodba o delovanju Evropske unije. Potem glede um, meni, da je treba definirati tudi skupne kriterije uh, Eh, ki bodo veljali za ta sistem in sicer morajo ti temeljiti na direktivi o varovanju zdravja pred sevanjem in na direktivi o transportu nevarnih snovi. Eh, potem, eh, da lahko nek prevoznik dobi licenco oziroma certifikat za upravljanje prevoza samo, ko izpolni vse pogoje, ki bodo podani. Eh, in eh, še njegova zadnja točka, ki pravi, da je zelo pomembna zanj je, da eh, mora imeti, da mora biti do, javn dostop omogočen do seznama vseh registriranih prevoznikov. Toliko o njegovih sporočilih. Ali smem podati še nekaj, poroč, nekaj svojih komentarjev kot poročevalka mnenja v odboru Envi na tem mestu? Zdaj? Ok, hvala. Eh, no, tudi v odboru Envi smo se veliko eh, ukvarjali z pravno podlago za ta dokument. Eh, odbor je nazadnje izglasoval pravno podlago, ki je skladna s tem, kar je predstavil poročevalec odbora ITRE. Moram reči, da sama gledam na to vprašanje nekoliko bolj kompleksno. Prebrala sem si mnenje odbora Juri, ki je glede tega vprašanja in sama menim, da se je odbor Juri tu opredelil samo do predloga, ki ga je podala Evropska komisija. Ni pa upošteval vseh teh razprav, ki potekajo tudi v ITREju in ENVIju in uh, ni upošteval tega, da pravzaprav mi predlagamo tu tudi uh, uvedbo kriterijev. Uh, za to, da, se, da nek, nek prevoznik dobi eh, certifikat. V tem primeru pa mislim, da ti kriteriji so izredno pomembni za varstvo, za, eh, za zdravje eh, prebivalcev pri zaščiti pred sevanjem in v tem primeru nekako um, izenačimo pomembnost se pravi olajšanje prometa proti zaščiti pred sevanjem, kajti, kajti tu iščemo um, razmerje, ali je en vidik pomembnejši ali je drug vidik pomembnejši ali pa sta oba dva vidika enako pomembna. In mislim, da če bomo kot parlament predlagali tudi uvedbo teh kriterijev, ti kriteriji morajo temeljiti na pogodbi Euratom in v tem primeru mislim, da je Evro, pogodba Euratom prav tako pomembna kot pogodba o delovanju Evropske unije in sama osebno menim, da je tu ta dvojna pravna osnova eh, boljša, eh, bolj celovita, kot če se osredotočimo samo na pogodbo o delovanju Evropske unije. Seveda pa se sama zauzemam za to, da bi vsi takšni eh, dokumenti, ki so izredno pomembni, bili sprejeti z soodločanjem proračevalca bi samo prosila, da upošteva resno tudi ostale predloge, ki so nastali v odboru Envi, eh, tako eh, glede eh, poročanja Evropske komisije o delovanju sistema v Evropskemu parlamentu, potem o vključenosti celotne Evropske unije medsebojnem obveščanju držav članic, pa tudi o, o tem, eh, da se primerno oceni kompetenca eh, regulatornega organa oziroma da se upošteva možnost, da tudi v regulatornem organu potekajo določene stvari eh, narobe. To To možnost moramo predvideti, konec koncev moramo tudi na tak način pokazati, da smo se nekaj naučili iz primera Fukushima. Hvala. Bene, grazie. Madame Olprego. Hvala. Gospa Hol, prosim. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila poročevalcu za to poročilo, ki je že precej dobro. Strinjam se, vse opredelitve morajo biti ustrezno oblikovanje v skladu z nacionalnimi standardi. Skupni evropski sistem mora biti popolnoma operativen še pred začetkom veljave te zakonodaje. Naj se navežem na besede gospe Jordan v povezavi s pravno podlago. Žalostno je, da parlament nima besede pri tem. To namreč poteka v sklopu pogodbe Euratom. Gre za predlog, ki se nanaša na eh, transport, na promet, na zdravje, ima okoljske posledice in zato je potrebno upoštevati člen 91 pogodbe o delovanju Evropske unije. Splošne je gledano, eh, povdarja tudi, da je pogodba Euratom za časom in eh, to moramo poštevati. Saj eh, deluje zoper demokratično sprejemanje odločitev. Glede nacionalnih sistemov se mi zdi pomembno, da jih usklajimo. Na ta način bomo namreč zagotovili enake pogoje. To je v interesu vseh, tako bomo imeli tudi deljeno breme za industrijo posod po Evropski uniji. Pomembno pa je, da izberemo najboljše prakse, ne pa zgolj najmanjši skupni imenovalec. Če se bomo odločili za slednjega, bomo s tem škodovali eh, varnosti, škodovali samemu sistemu. Prevozniki morajo pokazati, da imajo ustrezne finančne sposobnosti za delovanje v primeru nesreče, nesreča je lahko zelo, zelo škodljiva. To smo videli naprimer v primeru prevoza nafte in v primeru uh, jedrskih snovi je lahko takšna posledica še hujša in se ne nanaša zgolj na eno samo državo članico. Energetska mešanica je v rokah države članice, eh, dr, dr, uh, držav članic. Uh, po mojem mnenju je smiselno, da eh, države članice zase določijo više standarde oziroma, oziroma zahtevajo prepoved eh, prevoza prek svojega ozemlja. Zanima me mnenje Evropske komisije glede tega. Usklajenost, če država članica ugotovi, da nek prevoznik ne sledi pravilom, potem morajo prekiniti veljavnost njihovega certifikata in ta postopek mora biti preprost, hiter. Preglednost informacije je prav tako zelo pomembno. Vse primere nespoštovanja pravil je potrebno javiti komisiji, tako da bomo vsi imeli dostop do informacij v državah članicah. Te informacije je potrebno redno osveževati, sam sistem pa redno analizirati. Gre namreč za nov sistem in tekom njegovega delovanja bomo morali spremljati njegovo delovanje. Eh, tako pač vedno gre, ko gre za vzpostavitev novega sistema. Hvala. Grazie. Paul Rubik. Hvala. Paul Rubik. Eh, Najlepša hvala, predsednica. V predlogu oziroma v Radio Evra, tomu imamo tudi pobudo Evropskega parlamenta in mislim, da se ne bi smeli osredotočiti na to, temveč na pravno podlago, ki se nanaša na notrni promet. Tu pa imamo v mislih čezmejni promet. Treba se vprašati, kako je pri transportu radioaktivnega materijala. Ali imamo zato že vzpostavljene smernice? Treba se je vprašati, kako lahko zagotovimo preventivo in eh, kako naj jo izvajamo. Poleg tega se zastavlja vprašanje, ali bomo to vključili tudi v zračun stroškov v celotnem življenjskem ciklu. Torej, ali gre za stroške, ki jih bo nosila industrija ali pa davkoplačevalec mislim, da bi bilo dobro na tem področju razbremeniti davkoplačevalca in zagotoviti mm, javni upravi nekaj pristojnosti na tem področju. Hvala. Gospa Rivazi, nisem vas videla, kdaj ste prišli. Izvolite. Eh. Najlepša hvala, gospa predsednica. Sama želim spremembo pravne podlage. Verjetno veste, da je v pristanišču v Hamburgu izbruhnil požar eh, nedolgo tega na ladji, kjer so, bili, ra, ra, kjer so bile radioaktivne snovi. Ne vem, kako lahko imamo na eni strani direktivo, ki obravnava nevarno blago, na to pa še eno direktivo na osnovi pogodbe Euratom, ki se nanaša na radioaktivne snovi ko govorimo o radioaktivnih snoveh in o vodi, eh, moramo spremeniti pravno podlago. Če pa govorimo samo o radioaktivnih snoveh, pa naenkrat ne smemo spremeniti pravne podlage, ker nimamo eh, ustreznih pravic v parlamentu. Še nekaj pomembno, informacija in preglednost. Delavci in javnost se morajo zavedati narave radioaktivnih snovi, ki se prevažajo. Sama sem bila priča analizi eh, oziroma obravnavi eh, takšnega transporta, delavci so nalagali prevoženo gorivo, to je bilo po zimi, eh, ko je bil posod sneg in radiacija je dejansko stopila sneg. Šlo je za primer eh, postaje in eh, delavci se dejansko niso zavedali, da gre za radioaktivne snovi, ki so bile shranjene v teh zabojnikih. Nekateri ljudje preprosto ne vedo, eh, s čem rokujejo, zato potrebujejo informacije. Upoštevati moramo vprašanje varnosti. Številni predstavniki Greenpeace so večkrat že eh, ustavili takšen transport. Ti ljudje niso eh, nevarni, ampak kaj pa, če nek vlak ustavijo teroristi, če grejo na postajo in ukradejo radioaktivne snovi ko gre za transport po železnicah, moramo zagotoviti ustrezno uh, varovanje. Vse snovi morajo biti označene kot radioaktivne snovi. Zagotovljen mora biti ustrezen nadzor, ustrezna varnost. In še vprašanje tega, kdo plača tisti, ki onesnažuje. V Franciji ne vemo točno, kdo je tisti, ki uh, plačuje. Uh, EDF ali pa Ariva, ne vemo. Če pride do nesreče, potem želim, da je ta odgovornost jasno določena. Je to proizvajalec snovi, je to eh, tisti, ki snov prevaža v primeru eh, iztirjenja vlaka. Kaj pa to, kar se je zgodilo v Kanadi eh, predvčerajšnjim? Je to prevoznik, tisti, ki je lasnik vagonov, vlaka, ali pa je to nekdo drug, ki ni zagotovil ustrezne varnosti. Zagotoviti moramo, da eh, dobro vemo, kdo je odgovoren, da dobro vemo, kdo je eh, nosilec zavarovanja. O tem moramo razmišljati, preden se zgodi kakšna nesreča. Kaj pa, če pride do goljufi? prevar. Če eh, v nekem zabojniku ni radioaktivnih snovi, kljub temu, da je ta tako označen, moramo priti zadevi do dna, ugotoviti, kdo je za to kriv. Kdo bo to nadzorval? Ali bodo to države članice? Bodo države članice izvajale nadzor na kraju samem? Po mojem mnenju morajo biti to države članice. trenutno v zakonodaji to ni dovolj točno določeno. Govoriti moramo tudi o usklajevanju samih zabojnikov. Trenutno imamo veliko različnih tipov. Nekateri so narejeni iz cementa, lahko se zgodi, da pride do nesreče in da je na ta način težje nadzorovati posledice imamo posebne eh, vagone, ki so izjemno robustni, izjemno močni in ponavadi eh, pri tem ni težav. Vseeno pa ni usklajevanja na področju eh, uporabe istih zabojnikov. In tukaj lahko marsikaj postorimo. Zagotovimo lahko, da naša uredba ustrezno ščiti. La komisione. Dobro, komisija. Najlepša hvala gospa predsednica. Številni ste govorili o pravni podlagi. Nekateri pravite, da morajo obstajati kriteriji za registracijo, za vzajemno priznavanje. Zaščita pred radiacijo je brez dvoma prednostna naloga v pogodbi Euratom. pogodba Euratom je lex specialis in v, v komisiji smo mnenja, da je pogodba Euratom prava pravna podlaga. Veliko je zmešnjave med prevozniki in transportom. Mi govorimo o prevoznikih, ne pa o samem fizičnem transportu iz A do B. V členu 3.4 natančno piše, da govorimo o večini, veliki večini transporta virov, ne pa o transportu eh, z jedrsko energijo povezanimi zadevami, kot je naprimer eh, porabljeno gorivo. Za takšne snovi obstaja posebna nacionalna zakonodaja in naš predlog odraža dejstvo, da morajo biti takšne snovi predmet nacionalne zakonodaje. Mi govorimo o prevoznikih, ki želijo prevažati naprimer eh, medicinske snovi, ker je zelo pomembno, da te pridejo hitro do pacijenta. Želimo enotno registracijo, ki bo veljavna posod po Evropi. Strinjamo se lahko s preglednostjo. Ugotoviti moramo, kdo bo zagotovil ta seznam prevoznikov. prevoznikov obstajajo jasna pravila za nespoštovanje pravil. Strinjamo se tudi z revizijo zakonodaje. Naš predlog vsebuje svetovalni organ, ki bi upravljal to nalogo. Poleg tega pa želi komisija razviti, eh, razviti programsko opremo, ki jo bomo začeli uporabljati po začetku veljave te zakonodaje. še enkrat, to je priložnost za nas, da eh, povemo, zakaj točno gre. Govorimo o prevoznikih, večinoma o prevoznikih radioaktivnih snovi za medicinsko uporabo, za raziskave, ne pa samega radioaktivnega materijala. Zato argumenti, ki se tičejo uh, energije in energetike, niso veljavni v tej razpravi. Hvala. Bene, grazie. Dobro. Hvala. Ob koncu besedo dobi Bela Kovač. Najlepša hvala, spoštovani poslanci in poslanke. Hvala tudi predstavnici Evropske komisije. Veliko zanimivih komentarjev in pripomb smo slišali tekom te razprave in brez doma jih bomo upoštevali Sam sem prepričan, vsaj glede na to, kaj sem slišal strani kolegov in kolegic, da bomo lahko prišli do dogovora. In upam, da bomo ta dogovor dosegli čim prej. Hvala. Hvala lepa. 18. septembra bomo to obravnavali v odboru. S tem smo zaključili naše delo. Jutri nadaljujemo z delom našega odbora ob devetih, sedaj pa bomo nadaljevali z sestankom koordinatorjev čez par minut ob 17.30.